Spoštovane kolegice in kolegi, prosim, če se sedete na svoje mesta. Spoštovane gospe in gospodje. Schön. So. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich Ihnen mitteilen. Spoštovane kolegice in kolegi, rad bi vam sporočil, da je konferenca predsednikov podelila Saharovno nagrado Nadi Murat in, in gospodu Bašarju. spoštovane gospe in gospodje oba sta bila izjemno uspešna.